Razprava o Zimbabveju je zaključena, zato lahko preidemo na glasovanje. Najprej bomo glasovali o primeru IVV-ja. Imamo šest osnutkov resolucij. Začenjamo s skupnim osnutkom resolucije in sicer predlog spremembe dve. Predvideno je poimensko glasovanje. Glasujemo. Everybody's voted. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 3. Zopet poimensko glasovanje. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Zdaj glasujemo še o celotni resoluciji. Kdo je za? Proti? Kdo je za? Against. Proti? Abstention. Zdržani? Adopted. Sprejeto. Ni poimensko glasovanje. Sprejeto. Zdaj pa prehajamo na naslednjo točko. Tibetanska vlada v izgnanstvu. Glasovali bomo o šestih osnutkih resolucij. Začenjamo z resolucijo, ki jo je vložila EFD. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Nadaljujemo s skupnim osnutkom resolucije. Najprej moramo glasovati o predlogu spremembe dve. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Želite, da preverimo? Dobro, preverjamo. Elektronsko preverjamo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Zavrnjeno. Za dva glasova. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? No pa še enkrat preverimo. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Tokrat pa sprejeto. Zdaj glasujemo o resoluciji v celoti. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Resolucija je sprejeta. In za konec še zadnje današnje glasovanje. Glasujemo o sedmih resolucijah o Zimbabveju. Začenjamo z osnutkom resolucije, ki, je, ki ga je vložila EFT. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. Nadaljujemo z skupnim osnutkom resolucije. Začenjamo z odstavkom 10. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Uvodna navedba L. Kdo je za? Proti? Zdržani? Tudi torej sprejeto. In zdaj še končno glasovanje o resoluciji v celoti in tokrat glasujemo poimensko. Glasujemo. Vidim, da ste vsi odpravili svojo dožnost. Konec glasovanja. Jasno sprejeto. S tem smo zaključili z glasovanjem in s tem tudi zaključujemo današnje zasedanje. Imam še nekaj izjav v češčini, zato jih bom prebral v češčini. Zapisnik današnjega zasedanja bo predložen v sprejetje parlamentu na naslednjem zasedanju.